<clears throat> Thank you very much, members. We will resume today's business with the last point. Torej, nadaljujemo z zadnjo točko, točko številka 7 na dnevnem redu, makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji. Zdaj bomo razpravljali o osnotku mnenja. Pripravljalec Petras Avštrevičius iz skupine ALDE, kot rečeno makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji. Komisija predlaga 100 milijonov evrov za Moldavijo v obliki nepovratnih sredstev in posojil. Zavedamo se Goljofi iz 2014, ko so obtožili moldavske voditelje, vključno za nekdanjem predsednikom vlade, da so si nezakonito pridobili več milijonov evrov preko moldavskih bank decembra 2016 Evropska unija potem obnovila finančno pomoč v Moldovi eh, tudi preko proračunske podpore. Po našem mnenju bomo, z našim mnenjem bomo prispevali k poročilu odbora INTA, o katerem bo potekalo glasovanje 25. aprila. Poročevalec se upravičuje za svojo odsotnost danes, tako da v njegovem imenu besedo dobi gospa Desarnes iz skupine Alde, ki bo predstavila osnutek tega mnenja v imenu pripravljalca. Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik oziroma predsedujoči. Gospod Avštrevičius je v Ženevi na 34. seji Sveta za človekove pravice OZN. Prosil me je, za, da ga upravičim in da predstavim njegovo mnenje glede makro finančne pomoči Republiki Moldaviji. Dejali ste, da komisija predlaga 100 milijonov evrov Moldaviji v obliki eh, posojil 60 milijonov in eh, subvencij 40 milijonov. Eh, zadnja makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji je znašala 80 milijonov. Pripravljalec predlaga, da besedilo okrepimo v dveh ključnih smerih. Prva stvar. Okrepiti je seveda potrebno ključna demokratična načela, temeljna načela, prav tako je potrebno zagotoviti konkreten napredek, kar zadeva neodvisnost pravosodja, neodvisnost in pluralizem medijev, boj proti korupciji in boj proti goljufijam. Naj no, spomnimo, da to izhaja tudi iz učinkovite preiskave in dostopa do rezultatov preiskave bančnih goljofij leta 2014. Za dosego teh ciljev je seveda potrebno, in to predlaga eh, poročevalec, uvesti močnejše eh, pogoje, jasne referenčne točke, redna poročila našemu Evropskemu parlamentu in pa zamrznitev plačil, če ne bo prišlo do napredka na področjih, ki jih omenjam. Druga zadeva, pri katerih želi ukrepati naš poročevalec, naš parlament želi bolj vključiti v pripravo memoranduma o razumevanju, ki mora vsebovati tudi natančne informacije, ko gre za izplačila makrofinančne pomoči. Te podatke je potrebno bolje deliti z parlamentom, pravi poročevalec. Tretja zadnja točka. Poročevalec poudarja, da so razmere v Moldaviji še posebej težavne. Glede na prihajajoče zakonodaje oziroma parlamentarne volitve novembra 2018 je v interesu Evropske unije, da podpre reformni program, ki je v teku in zagotovi to pomoč v predvidenem roku, zato bi bilo smiselno predvideti, uh, smiselno spoštovati roke 2017-2018, ob seveda tem, da uh, strožji pogoji lahko tudi prispevajo k pospešitvi reform, ki jih Moldavija potrebuje. Če zaključim, poročevalec predlaga, da podpremo predlog komisije z, kot rečeno, bolj jasnimi varovalkami glede na težaven razvoj demokratičnega okolja v Moldaviji. In na zadnje me prosi poročevalec tudi za zahvalim poročevalcem v Senci za njihove eh, prispevke in zasedanje poroševalcev v Senci bo potekalo še v tem tednu in eh, tam bomo tudi pripravili ustrezne kompromise. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi jo poročevalci v Senci, gospoda Kovačeva ni, gospod Kestijev za SD. Hvala lepa. Pomembno se mi zdi, da prepoznamo reformna prizadevanja in ambicije moldavskega ljudstva in oblasti in da damo jasen signal podpore eh, in spodbude v teh težkih časih. Če pogledamo na črt za prioritete reform eh, in sporozum za mednarodnim denarnim skladom, eh, na to vezani pogoji in pa nedavno poročilo o implementaciji za Republiko Moldovo z strani komisarja Hana in visoke predstavnice Mogherini, je jasno, da je prišlo do pomembnega napredka. Eh, ta napredek je eh, jasen signal prepoznanja mm, zahteve po reformah in eh, tudi opredovanja izzivov strani izvršne oblasti. Kot drugo, vsi vemo, da nas čaka še dolga pot in tega nihče ne postavlja pod vprašaj. Zato tu ne podpisujemo bljanko menice, temveč podajamo jasne predpogoje in jasne cilje v zvezi z izplačili. Prvotni predlog komisije je bil 150 milijonov evrov. Ta znesek je bil zdaj znižen na 100 milijonov. Komponenta nepovratnih sredstev se je znižala z 50 na 40 eh, milijonov in financiranje bo potrjeno le, ko bodo vsi predpogoji v polni meri izpolnjeni. Eh, prav tako bo pomoč izplačena v, eh, po posameznih delih, v tranšah in jasna eh, pomoč bo zagotovljena pri eh, izplačevanju vsake tranše, vključno s prvo, prav tako bodo morali biti izpolnjeni tudi vsi politični pogoji eh, zapisani v memorandumu razumevanja, ki je pripisan, priložen k temu poročilu. V zaključek, da, ta makrofinančna pomoč bo pomagala pri potrebah po financiranju, ki jih izkazujemo lavima, gre za mnogo več kot to, gre za močan politični signal, ki kaže na politično zavezo EU za pomoč in podporo Republike Moldavije. Na ta način bomo imeli še dodaten eh, vzvod za vršitev pritiska za izvajanje reform, eh, ki so potrebne in pa najpomembneje tudi za odpravo vseh pomislekov, o kateri ste kolegi danes že govorili. Hvala lepa. Naslednji govornik v imenu EKR je gospa Fotiga. Hvala, predsednik. Strinjam se, makrofinančna pomoč je potrebna za moldavsko ljudstvo, ampak glede na dosedanje izkušnje in glede na masovne očitke o korupciji, mislim, da moramo imeti v mislih tudi to posebno orodje, ki ga imamo na voljo in sicer zamrznitev financiranja v primeru, da se zaznajo nadaljne kršitve te vrste. Mene skrbijo človekove pravice v Moldovi. Tu se sklicujem na odvetnike, na aktiviste za človekove pravice. Prav tako menim, da Moldova postaja vse bolj eh, peskovnik ruskih strateških komunikacij. In to je možno tudi zaradi de facto medijskega monopola v smislu lastniške strukture. In to so tudi stvari, ki jih je potrebno upoštevati. In zato pozivam visoko predstavnico naj okrepi svoje prizadevanja, kar zadeva operativno sposobnost in kapacitete stratkom za vzhod. Hvala, gospa Fotiga. Ne vidim drugih poročevalcev v senci, ki bi bili prisotni. Vidim pa, da gospa Harms želi besedo. Ja, se upravičujemo, naš poročevalec Senci ni otegnil oziroma ni otegnila eh, priti na sestanek, zato je tu nadomeščamo. Strinjam se z mnenjem gospe Fotiga, namreč imamo določene probleme v Moldavi, tudi v kontekstu ruske strategije, ki jo lahko označimo za protievropsko strategijo, ampak Moldova se sooča tudi s čisto domačimi težavami. ki izhajajo iz dejanj tistih, ki si želijo okrepiti vpliv Rusije v Moldovi. In zato mi je zelo všeč, da amandmaji vnašajo določene spremembe, kar zadeva razmišljanje okrog depolitiziranja imenovanj na funkciji, na javne funkcije in pa kako zagotoviti neodvisne pluralne medije in eh, da je to tudi sestavni del naših, izvajanja naših finančnih inštrumentov in da se tudi dokončno preišče primeri korupcije v Moldovi, tudi ta korupcija Eh, velikanski primer bančne luknje oziroma kraje. Že leta vršimo pritisk v to smer, da se je upravi preiskava, ampak pravega napredka ni. Tako da naša skupina se strinja s to makrofinančno pomočjo za Moldovo, ampak obenem tudi še kako podpiramo to, da se zagotovi večja izpostavljenost naših kritičnih opask glede tega, kar se dogaja v Moldovi v kontekstu odločitev o finančni pomoči. Hvala, gospa Harms. Zdaj pa bi se dobi še poročevalec pristojnega odbora INTA, gospod Sorin Mojsa. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi za povabilo, da se lahko predstavim pred vašim odborom tu kot poročevalec pristojen za ta zakonodajni akt na koncu. Rad bi se lotil nekaterih ključnih pomislekov, ki so jih izpostavili kolegi danes tu, tudi v dosedanjih razpravah, ki kažejo na to, da moramo bistveno okrepiti politične pogoje, ki jih že vežemo na ta inštrument. Te skrbiti pomisleki so odraženi tudi v amandmajih ki so jih uložili kolegi iz odbora AFED. Prva zadeva torej, sama narava tega inštrumenta. Gre za makrofinančno pomoč, to je pomoč tipa mednarodni denarni sklad in eh, pogoji, ki so običajno vezani na to vrstni inštrument, so naslednji. Gre za finančno in gospodarsko upravljanje. Z drugimi besedami so določene omejitve glede pogojev, ki jih običajno lahko vežemo na makrofinančno pomoč, upoštevajoč, da obstajajo druge oblike pomoči EU, ki vključujejo drugačne pogoje. In to moramo tu imeti nekako v mislih. Ampak to še ne pomeni, da se bomo tu omejevali zgolj na finančne in gospodarske pogoje. Komisija je namreč z državami članicami in sporočevalci eh, že obravnavali neuradni dokument, v katerem opredeljuje strukturo prihodnega memoranduma razumenega gnevega, podpisali z Moldovo. Tam so zajeti vsi naši pomisleki in to zelo izredno na način, ki je tudi praktično izvedljiv v realnosti. Boj proti korupciji in pranju denarja, reforma javne uprave, reforma javnih naročil in reforma energetskega sektorja eh, DCFCA eh, in implementacija poleg eh, potem posebnih pogojev. No, takšne reforme imajo sistemski učinek, če se izvajajo resno in ustrezno, imajo sistemski učinek in med drugim bo to nedvomno tudi omejilo moč oligarhov in eh, tudi kakršnokoli arbitrarno moč. Če imamo močne institucije, dobro vodene in upravljene, potem se seveda omeji moč eh, razno raznih eh, kriminalcev, oligarhov in njihov vpliv na. Eh, oblasti. In to je eden ključnih argumentov vašega odpora. Danes sem dobil dopis komisarja Moskovicija glede tega in ta potrjuje med drugim tudi strogo ocenjevanje izpolnjevanja pogojev, ki jih bo komisija ocenila pred vsakršnim izplačilom. Drugo vprašanje. Ta predlog temeli na medinstitucionalnem sporazumu, ki velja od leta 2013 med vsemi tremi institucijami Zdaj, če bomo skušali ta okvir zdaj bistveno spremenjati in številni amandmaji, ki ste jih vložili v tem odmor, bi privedli do tega, to lahko privede do resnih zamud in eh, ta zamuda bi definitivno pomenila napačen geopolitični signal Moldovi in našim vzhodnim partnerjem na tej točki. V preteklosti smo že imeli primeri, ko veliti ni bilo nobene. Eh, makrofinančne pomoči, ker se komisija, parlament in eh, svet niso mogli dogovoriti, kako in kaj. In rezultat je potem okvir, ki ga tudi vedno povzemamo v odločitvi, ki je danes pred nami. Tako da mislim, da moramo biti previdni, da ne bomo eh, razgradili tega delikatnega kompromisa, ki smo ga uspeli doseči med našimi tremi institucijami. Vsi si želimo, da Moldova postane boljša država, ampak če računamo na popolno preoblikovanje v nekaj mesecih, je jasno, da tudi naše države članice same niso tega sposobne. Če bomo to storili, bomo dejansko odrekli to pomoč, ki jo Moldova še kako potrebuje. Ustredočiti se moramo na inštrument, ki zahdeva druge stvari kot eh, temeljne reforme. Če bi opustili reformo, bi izgubili tudi kakršen koli vpliv na eh, reforme. In prejel sem tudi potrditev strani komisarja in s tem zaključujem, predsednik, potrditev komisarja Moskovičija, da bo Evropski parlament deležen enakih informacij o, o istem času kot eh, države članice eh, in odbor držav članic. Skratka, pomisleki glede neustrezne oproščenosti so za van, imamo jasno potrditev, pisno potrditev komisarja Moskovičja, da temu ne bo tako in tudi od tam, če se bomo preučili, kako in kaj. Dejstvo je, da v tem primeru popolnost predstavlja sovražnika dobrega. Tu imamo seveda dober svežen pogojev, to lahko še okrepimo, o tem smo že govorili in eh, o tem bom še govoril s poročevalci v senci. Imamo torej močan svežen pogojev, ki bo zagotovil resnične spremembe, ampak na realen način, da svet gledamo takšnega, kot je, namesto da se utopično lotevamo teh stvari in seveda tudi upoštevajoč vse pristojnosti Evropskega parlamenta. No in veselim se sodelovanja s poročevalci v esenci in drugimi člani odbora, da dosežemo ta cilj eh, na način, da bomo maja eh, že na drugem zasedanju lahko glasovali. Hvala lepa, gospod eh, Mojsa, za vaše poročilo strani odbora INTA. Ne vidim več drugih prošenj za besedo, tako da mislim, da lahko besedo sedaj predamo še predstavnikom komisije. Ampak preden storimo to, naj povem, da smo sem povabili tudi računsko sodišče, da nam eh, predstavijo svoje zaključke glede krepitve javnih struktur modrega. Zato, da računsko sodišče ni prisotno, mi dovolite, da citiram nekaj elementu tega poročila, ki je relevantno za našo razpravo. Računsko sodišče je ocenilo, ali je 782 milijonov evrov, ki jih je Moldova prejela v 2007, citiram, učinkovito prispevalo k krepitvi javne uprave. Konec citata. Njihov zaključek bolj in manj je, da je ta proračunska podpora imela le omejen učinek in da bi se komisija lahko hitreje odzivala, ko so se pokazala določena tveganja. Prav tako ugotavljajo, da mora komisija strožje uporabljati pogoje pri izplačevanju evropskih sredstev. Prav tako ugotavljajo, da komisija ni bila eh, ustrezno stroga pri ocenjevanju izpolnjenosti pogojev. Besedo sedaj predajam eh, komisiji v odgovor na komentarje naših poslancov in morda nam lahko poveste tudi, kako ste se odzvali na poročilo računskega sodišča da bi na ta način zagotovili še bolj učinkovito pomoč EU v tej državi v prihodnje. Kdo dobi besedo v imenu komisije? Gospod eh, Arojo, izvolite. Ste vodja enote za sosednje države in ima pri finančno pomoč. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem tako poraževalcu Avstrovičju, kakor tudi pripravljalcu Avstrovičju poročile za odbor. In ta gospodo Mojsi. Kot veste, se ta država sooča s težkimi makroekonomskimi in finančnimi razmerami zaradi bančne krize, ki izhaja iz eh, bančnih goljufij in pa tudi zaradi znižanja ekonomske aktivnosti eh, s ključnimi partnerji Belorusijo Ukrajino in EU, pa tako je manj donatorske pomoči bilo na voljo, dokler ni oblasti prevzela nova vlada leta 2016 in se zavezala resnemu programu reform, ki pa se izvaja in ki je tudi deležen podpore EU in ki se, kot veste, izvaja na podlagi sporozuma iz februara lansko leto, ki predstavlja jasen načrt eh, programa reform in pa tudi v sodelovanju za MDS, kar zadeva program celovitih reform. Mednarodni danni sklad eh, je bil nedavno na obisku v državi in eh, je zdaj v procesu zaključka prvega pregleda programa, ki naj bi ga upravni odbor MDS potrdil aprila. Tako da tu imamo priložnost po mnenju komisije, da nadaljujemo z bilateralno pomočjo. Kot rečeno, je bila ta za približno tri leti prekinjena tako z vidika pomoči iz Evropskega inštrumenta za sveščine, kot tudi z vidika makrofinančne pomoči. V tem kontekstu predlagamo to operacijo. Moram pa jasno povedati, da se komisija popolnoma strinja s pomisleki poslancov, kar zadeva pogojevanje. Komisija si namreč želi jasne pogoje eh, pri tej operaciji in zato predlagamo, da se pogoje tudi prva tranša, to je običajno povedano zgolj z programom MDS, prav tako bo večina eh, pomoči in pa tudi element eh, nepovratnih sredstv vsega. izplačen po izpolnitvi pogojev. Ključno je, da se krepi ekonomsko in eh, finančno upravljanje v bančnem sektorju, v javnem sektorju, eh, tudi s pomočjo zunanjih eh, revizij, transparentnosti poslovanja državnih podjetij, strožjih pravil tudi javnih naročil. In tretje področje je boj proti korupciji in pranju denarja. Tretje je reforma sektorja energetike, vključno z upravljanjem in z regulatornim okvirom, eh, pa tudi kar zadeva medsebojno povezanost z EU in ne nazadnje implementacija investicijsko ozračje in pa izvajanje procesa DFCT. To nikakor ne bi vodilo do prekinitve, eh, zgolj do prekinitve, ampak bi na ta način imeli tudi zelo jasne pogoje glede ekonomske politike, ki se osredotočajo na politične vidike DCFTA. Kot je gospod eh, Mojse dejal, ne moremo pričakovati, da bo makrofinančna pomoč rešila vse probleme v naših odnosih s to državo in v smislu reform. ta operacija bo seveda odvisna tudi od dobrega napredka na področju političnih reform. Pomembno pa je, da se ne dotikamo zgolj ekonomskih in finančnih vprašanj, ampak tudi vprašanj vidnih na eh, izvršno oblast in na, na pravosodno eh, oblast, kar je vse pomembno z vidika izboljšanja gospodarske klime. Pred kakršnimi izplačili, pred kakršnimi ključnimi odločitvami bo potrebna ocena in pa odobritev službe zunanje delovanja. Tako da, če pride do kakšnih problemov z vidika političnih usmeritev demokratičnih institucij ali zavezanosti pri družitevnem procesu, bo to avtomatično tudi izraženo kot eh, prekinitev operacije. No, tu predlagamo element nepovratnih sredstev v višini 40 odstotkov, gre za zelo revno državo eh, v smislu dohodka na prebivalca, prav tako je to država, ki ima zelo visoke kazalnike zadolženosti in je edina država v celotni sosedščini, ki ima še vedno posebne koncesijske m, mm, dostope do inštrumentov MDS in Svetovne banke. Glede poročila računskega sodišča, pa naj omenim, da ta operacija, vsaj mm, kakor jo komisija pripravlja, v veliki meri odraža številne pomisleke Evropskega računskega sodišča v smislu mm, zniževanja tveganj in hitrega ukrepanja, ko se tveganja materializirajo. Eh, to operacijo smo pospremili tudi z eh, celovito oceno eh, finančnih omrežij, pa tako so potrebne specifične garancije za zaščito interesov znači interesov EU, da se na način omogoči inšpekcije strani OLEF-a, strani računskega sodišča in tako naprej. Prav tako je pogoj, da se avtomatično ne le zamrzne izplačilo, če pride do kakršne koli nepravilnosti, ampak da celo sprožimo hitrejše vračilo pomoči. Prav tako lahko preverjamo koriščenje sredstev in tako naprej. Tako da nasplošno kot uh, velja za vse te vrste makrofinančne oblike pomoči, če prihaja do pomakljivih reform ali do ne ustreznega napredka, se izplačila zamrznajo. Dejstvo, da mora komisija odobriti ta program, še ne pomeni odločitve za sprožitev plačil, ampak gre samo za to, da se še naprej vpliva na reformne procese v pravo smer in da se moldavskim oblastem omogoči ta uh, inštrument, če se bo dejansko beležil nadaljni napredek, kot smo bili priča v zadnjem letu. Poleg tega bi rad, eh, poleg predlogov in amandmajev, ki so vključeni v poročilu, ki je bilo danes predstavljeno, uh, izpostavil tudi to, da je pomembno omejiti morebitne amandmaje, kajti Kot je bilo rečeno, pravila z področja makrofinančne pomoči so rezultat zelo tankočutnega soglasja, ki je bilo doseženo med so zakonodajalci pred tremi leti. E, tako da mislim, da je zelo pomembno, da ne skušamo spreminjati ali ogrožati tega soglasja ali z postavljanjem pod vprašanje pravil, ki so bila tako. E, natančno sprejeta. Ampak stališče premeta ali sveta pa lahko jasno opredelimo s krepitvijo pogojev v zvezi z političnimi eh, reformami, povezovanje tega s političnimi soglasji in pa tudi pogojevanje v smislu uvodnih izjav, s katerimi lahko eh, že so oblikujemo memorandum razumevanja, ki ga bo komisija izpogajala. Tudi iz velika informacije samo še tole in tu omenjam tudi nedavno izmenjavo pisem z komisarjem Moskovičem in eh, predsednikom odbora. In ta komisija bo seveda redno obveščala odbor v skladu z izjavo so zakonodajalcev, pa naj gre za izplačila, naj gre za memorandum o razumevanju, naj gre za odbore, ki bodo so zakonodajci postavili v skladu s pravili o komitologiji. Eh, vse to torej bodo informacije, ki bodo takoj dobile tudi ustrezne strukture sveta in parlamenta in v primeru izplačil bomo seveda za vsako tranšo obveščali o plačilih, kdaj plačila potekajo, kakšna je ocena, na kateri temelji izplačilo in tako naprej. Veselimo se seveda morebitnih dodatnih informacij, ki bi jih parlament eh, zahteval v pisni obliki ali v obliki sestankov s komisijo. Komisija bo vsekakor z veseljem delila te informacije s parlamentom in tudi svetom, kot je konec koncev zapisano v pismu, ki ga je komisar nedavno poslal. Hvala lepa. Hvala, gospod Arroja. Če gospod Šubel iz eh, službe za nane delovanje, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala lepa za to povabilo, da vas nagovorim danes tu. Par besed glede političnih razmer v Moldovi. Brežimo določeno stabilnost v zadnjem letu. Eh, vlada je stabilna. Imamo tudi novega predsednika države od eh, konca decembra lanskega leta da eh, predsednik se je ravno kar vrnil iz svojega drugega obiska v Moskvi, ker eh, poskuša obnoviti odnose z Rusko federacijo, kar verjetno ne bo enostavna naloga. No, kljub tej določeni stabilnosti pa se Republika Moldova seveda sooča s številnimi izzivi, kar nekaj jih je že bilo tu omenjenih, tu je še posebej potreba po boju proti korupciji in slabemu vodenju napravljanju, kar je privedlo do uh, oslabitve fiskalnega položaja in plačilne finance in pa tudi upada rasti. Naslednji izziv, o tem je tudi že bilo govora, pomembno je natančno preiskati masovno bančno goljufijo, ki je prizadela gospodarstvo te države leta 2014. Danes smo obveščeni, da je drugo poročilo revizorske hiše Kroll, to je ameriško podjetje, objavljeno aprila in to upamo, da bo stvari še nadalje razjasnilo in kot je gospa Harms dejala, upamo, da bo to končno pokazalo nekaj rezultatov v smislu preiskave. EU še naprej tesno spremlja političen razvoj eh, Moldove in mislim, da smo že omenili vse tisto, kar želimo videti v sklepih Sveta zunanje zadeve z februarja 2016. Vsi ti sklepi, vse to, kar je vključeno v teh sklepih, ostaje veljavno še danes nekatere ekonomske težave so se zdaj še poslabšale zaradi eh, šibkega gospodarstva v ključnih trgovinskih partnericah Moldove in to je delno mm, potem se popravilo na podlagi trgovine za EU, na podlagi sporazuma iz julija 2016, nedavno objavljen pred tednom dni 13. marca, eh, davno objavljeno poročilo o implementaciji in pridruževanju. Podruž prav tako podel, podaja trenutno stanje in izpostavlja še obstoječe reformne zahteve in potrebe. O tem bomo govorili tudi na prihajajočem pridružitvenem eh, svetu, ki ga bo vodila visoka predstavnica gospa Magarini, prisotno bo znani minister Filip. Kot veste, makrofinančna eh, pomoč spremlja program MDS za to državo, ki je bil potrjen lansko leto, izplačila v okviru tega programa in to je tudi že omenil kolega iz Gran direkcije ECFIN iz komisije, bo strogo pogojeno z ustreznim napredkom v okviru programa MDS in tudi kar zadeva izpolnjevanje političnih pogojev, o katerih eh, se boste dogovorili Moldova in EU v memorandumu o razumevanju in to je mislim, da tudi to, o čemer to govorimo. Te politični pogoji bodo zadevali nekatere temeljne eh, pomakljivosti moldavskega sistema gospodarskega in finančnega upravljanja, tudi sektor bančništva. To bo vezano tudi na reformni program, ki ga je Moldova dogovorila z MDS in Svetovno banko in tudi v skladu z reformami, ki so dogovorjene v okviru proračunske podpore in sporozumu DFZTA. Pogoji za proračunsko podporo EU so neodvisno sodstvo in boj proti korupciji, tako da zelo podobno tistemu, kar je že bilo tu omenjeno v kontekstu predlaganih pogojev. Moldova je uspela sprejeti nekaj relevantnih reform v zadnjem mesecu, zdaj pa je pomembno, da se ti ukrepi še nadaljujejo in da se krepijo brez korakov nazaj. Odnosi z EU so dejansko prispevali k posodobitvi države, eh, k krepitvi trgovinskih izmenjav in medosebnih stikov. Eh, naša sredstva, sredstva EU, lahko resnično pomagajo Moldovi pri razvoju gospodarskih priložnosti, da bodo lahko izkoristili trgovinske priložnosti in pa znanje EU in da še posebej ponudimo perspektivo eh, mladi aktivni populaciji. Če povzamem, ostajamo zavezani podpori Moldovi pri njenih reformnih prizadevnih, ampak kot je bilo jasno zapisano v sklepih sveta iz februarja 2016, pričakujemo otepljive rezultate in pod temi pogoji lahko podpremo predlagani sveženj makrofinančne pomoči Moldovi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šubl. Tako, kolegice in kolegi, še kakšno vprašanje, kakšna pripomba z vaše strani? Zdaj je priložnost. Še dve, najprej gospa Harms. I think for all of us who are in favor of uh, helping. Uh... Ja, vsi želimo Moldovi pomagati. Vendar pa se moramo zavedati dejstva, da številni prebivalci Moldovi pričakujejo od nas, da bomo tesno spremljali, kaj se dogaja z sredstvi, ki jih damo na razpolago in upajo, da ne bomo sodelovali z strukturami, ki jih veliko državljanov v Moldovi kritizira. Ne kritiziramo jih samo tukaj in ne kritizira jih samo računsko sodišče, ampak jih kritizirajo tudi številni državljani Moldove ko gre za izglede za predvidene sporozume, to se seveda zelo pomeni vprašanje. Now... Hvala, gospod Desarni. V imenu poročevalca se zahvaljujem, seveda bomo posredovali vse to, kar ste dejali, še posebej, kar so dali kolegi iz odbora Afetin odbora INTA. Eh, mislim, da smo soglasni, da podpiramo to makrofinančno pomoč, ki je za pomemben pozitiven signal za Moldova. In eh, tu je tudi in konsens okrog tega, da seveda so potrebni pogoji, ekonomski pogoji, pogoji iz vidika dobrega vodenja in upravljanja in seveda eno gre z roko v roki z drugim in kot pravijo kolegi zbora. In ti pogoji morajo biti realni, ampak obenem tudi strogi zahtevni in eh, to je verjetno v interesu vseh, tako EU kot Moldavije. Hvala. Hvala lepa. Še gospod Mojsa. Just two remarks to Mr. Hams. Uh, v odgovor gospe Harms. Strinjam se z vami. Ljudje pričakujejo, da bomo vedeli, kam gredo sredstva, ki jih dajemo na spolago. V tem posebnem primeru, pri tem inštrumentu je to enostavno, kaj ti denar gre nacionalni banki in ga lahko uporabijo samo za en namen in sicer eh, gre za podporo eh, plači, eh, balanci plačil. Tu gre za makrofinančno pomoč, ki pa seveda ne pomeni, da lahko izgubimo pregled na tem, kako se sicer porabljajo sredstva pri drugih instrumentih. Treba je sprejeti določene previdnostne ukrepe, zato da tukaj ne bo prišlo do napaka. Ampak tukaj gre za makrofinančno pomoč, ne pa za denar, za projekte. In nihče ne bi mogel tukaj eh, kakorkoli teh sredstev um, si prilastiti. Torej gre za del eh, splošnega prizadevanja za uveljavljanje vzvodov v, Moldav, v Moldovi. Eh, ta sredstva ne morejo biti predmet zlorab, moramo pa zagotoviti, da bodo vsa sredstva, ki ti damo na razpolago Moldovi, imela transformativni učinek in, to, in da bodo ob tem zagotovljeni vsi potrebni pogoji. Torej gre za svežen pogojev, ki je zelo močan, strok in če bodo ti pogoji izpolnjeni, bo na, bodo naša sredstva imela zelo pomemben uh, sistemski transformativni učinek. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku komisije in Evropske službe za zunanje delovanje za prispevke ter tudi kolegom za današnjo razpravo. Naj eh, še napovem časovnico. Glasovali bomo 11. aprila, to je bo četrtek. V odboru INTA pa bodo glasovali 25. aprila. Tako, dragi kolegi, mislim, da je to vse za danes. Naslednja seja bo potekala jutri zjutraj ob 8.30 minut. Čaka nas nekaj elektronskih glasovanj. 8, 9 in 10, potem bomo nadaljevali ob 10 uri in 45 minut. Izmenjavali bomo mnenja z Adamom Šervom, ki je šaši de fer uh, ehm, misije ZDA tukaj v Bruslju. Želim vam čudovit večer.